Uh, Spoštovani kolegi in kolegice, lepo vas pozdravljam na skupnem zasedanju obeh odborov. Roberto Gualtieri, predsednik Ekona, se nam bo pridružil v drugem delu tega dogodka. Danes pa zdravljamo ne enega, ne dva, ampak tri komisare. Lepo pozdravljam podpredsednika komisarja Dombrovski, se pa tudi gospod Moskoviče in pa gospod Tyson. Pogovarjali se bomo o gospodarskem dialogu in izmenjavi mnen o letnem pregledu rasti ter poročilo o mehanizmu opozarjanja. Gre za okvir za prevzemanje odgovornosti, ki izhaja iz šestorčka in letni pregled rasti je prvi korak v tem pregledu letnem ciklu znotraj šest točke, torej predvideno, da naj bi vzdrževali gospodarski dialog z Evropsko komisijo, ki se udeleži relevantnih odborov na Evropskem parlamentu za gospodarski dialog. To, da komisarjem, pa tudi vsem nam priložnost, da se pogovorimo o letnem pregledu rasti, tudi o skupnem poročilu za zaposlovane, ter obenem lahko poteka izmenjava mnen s komisijo. Komisija pa seveda na ta način tudi prevzema odgovornost. To je zelo pomembno. Najprej bodo imeli besedo komisarje, ki bodo govorili eden za drugim po 20 minut. Potem bomo imeli dva kroga razprave v prvem delu, potem pa še v drugem delu pod predsednica Ulfskog bo takrat predsedovala, potem pa se bodo ponovno odzivali govorniki. Naprej predajam besedo podpredsedniku komisarju Dombrovskisu, ki bo podal uvodni govor. Spoštovani predsednik, spoštovani poslanci in poslanke, veliko čast nam je, da predstavim jesenski svežen, s katerim začenjamo z Evropskim semestrom 2017 vse umiščamo v kontekst zmernega gospodarskega okrevanja. BDP je zdaj višji kot pred krizo in vse države članice naj bi naslednje leto zabeležile rast. Rast je vedno bolj intenzivna v smislu delovnih mest, prav tako pada brezposobnost in zasebno potrošnja narašča. Več je naložb, tako javni deficit kot tudi razmerje med BDP in pa vladnim dolgom, naj bi upadalo v naslednjih letih. Ti pozitivni trendi pa so obdani tudi z nekaterimi šibkostmi. Politična negotovost, počasna globalna rast in pa šibka globalna trgovina bremenijo izglede za rast in to je navedeno tudi v skupnem poročilu o zaposlovanju. Brezposobnost je še vedno visoka, še posebej brezposobnost med mladimi, rast in pa razhajanja v dohodkih so prav tako še vedno prisotni v državah. Veliko je tudi dolga v zasebnem in javnem sektorju ter veliko slabih posojil v več državah članicah. Vse te izzivi onemogočajo rast. Skupni sklepi naše analize so to, da moramo okrepiti naš trud znotraj tega trikotnika vrnil, torej okrepiti naložbe, ob enem izvesti strukturne reforme in zagotoviti odgovorno fiskalno politiko. Tako se bomo morali osredotočati tudi na socialno poštenost in pa bolj vključujočo rast. Najprej več naložb. S tem bomo odprli tako povpraševanje kratkoročno, ob enem pa bomo okrepili tudi potencial za gospodarsko rast dolgoročno. Če si želimo to doseči, se moramo lotiti regulatornih in administrativnih ovir za naložbe na vseh ravneh. Obenem moramo zagotoviti tudi napredek znotraj bančne unije ter se soočiti z obstoječimi šibkostmi v nekaterih nacionalnih važnih sektorjih. Enako velja za kapitalsko unijo. Seveda pa moramo nadaljevati tudi z uspešnim izvrševanjem evropskega strateškega načrta. Reforme, s katerimi bomo okrepili proizvodne, bodo seveda pri pri, eh, privla, privlačile tudi naložbe in pa dejanski dohodek. Najprej pa treba zagotoviti napredek na ravni držav članic. Odgovorna fiskalna politika bo še vedno bistvenega pomena za makroekonomsko stabilnost in pa trajnostno rast. Novost v letošnjem svežnju pa je sporočilo o fiskalni naravnanosti za evroobmoče po izjavi gospoda Junkerja, po njegovem govoru o stanju unije in pa v, tudi v njegovem dopisu je to navedeno. Komisija meni, da potrebujemo pozitivno, pozitivno fiskalno naravnanost, če želimo uravnotežiti politično mešanico. Usmeritev mora biti izvajanja z upoštevanjem fiskalnih pravil, pri tem pa moramo upoštevati tudi fiskalno odgovornost. Nacionalni fiskalni trud mora biti kombinirana na tak način, bomo zagotovili kratkoročno makroekonomsko stabilizacijo za evroobmoče z zmerno fiskalno šelitvijo v letu 2017. Konkretno, države članice, ki morajo popraviti prekomerne deficite in tudi nekatere druge, ki morajo še vedno napredovati proti srednjeročnim ciljem, tudi v luči zmanjševanja stopen dolga, morajo to storiti, kot je navedeno v priporočilih. Države članice morajo obenem z fiskalno naravnanostjo nad srednjeročnimi cilji izvajati bolj ekspanzionistično fiskalno politiko, še posebej za krepitev naložb. Bistvenega pomena je tudi izboljšava kvalitete javnih financ. To vključuje večjo učinkovitost porabe ter zbiranja oziroma pobiranja davkov ter prioritizacija naložb. V priporočilih za območje je komisija podarila pet področji ukrepom spodbujanje gospodarske rasti, potem podpiranje fiskalne naravnanosti, ustvarjanje delovnih mas, socia eh, mest, socialna pravičnost, krepitev bančnega sektorja in pa dokončanje zgradnje ekonomske in monetarne unije. V globalnem kontekstu, kjer je prevladujoča negotovost, je treba mobilizirati vse gonilce rasti za ustrezno politično mešanico. Osnutek skupnega počela zaposlovanju sicer priznava nedavne izboljšave na trgi dela, vendar pa podare tudi nekatere izzive, ki še ostajajo. Visoke stopne brezposobnosti, še vedno visoka stopne brezposobnosti med mladimi in tistimi, ki se morajo usposabljati, izbroževati, potem dolgoročna brezposobnost in slaba zastopanost žensk na trgu dela. Pritok prosilcev za azil, brez precedensa, pa tudi drugih migrantov, prav tako vodi k pozivom po celoviti integracijski politiki. Vse države članice morajo okrepiti izvajanje reform navedenih v priporočilih za posamezne države. Izkoristiti je treba tudi priložnosti na ravni Evropske unije, znotraj Evropskih strukturnih investicijskih skladov, znotraj investicijskega načrta za Evropa in seveda tudi za strukturno strukturnimi reformami, oziroma programi za podporo strukturnih reform, ko bo ta sprejeta. Na no, učinke reform moramo dolgo čakati sicer, vendar pa dlje kot to traja, dlje se morajo države srečevati z makroekonomskimi neravnovesi. Del jesenskega dela je bil smeren tudi v pregled v vseh državah članicah tistih, ki se soočajo z makroekonomskimi neravnovesi. Opredelili smo 13 držav članic, ki jih treba še poglobljeno preučevati. Lani je bilo teh držav članic 19, tako da vidimo določen napredek v tem smislu, vendar pa še vedno obstajajo nekatere šibkosti. Spoštovane poslanke in poslanci, pri oblikovanju naslednjih priporočil bo komisija okrepila dialog z državami članicami in socialnimi partnerji in razvijala razumevanje uspešnega programa za izvajanje reform o pripravi nacionalnih programov bomo pozivali Evropski parlament, da prevzema močnejšo vlogo, prav tako nacionalne parlamente. Mislim, da se moramo bolj zelotočati na specifične izzive za države članice, obenem pa v to vključevati tudi Evropski parlament. Naše sodelovanje z Evropskim parlamentom bo tako močno kot vedno. Vsi se moramo zavedati skupnih prioritet in zavez in veselim se izmenjavim mnen z vami tudi v prihodnem. Najlepša hvala. Najlepša hvala. S tem pa ima besedo komisarka Tisen. Izvolite. Uh, thank you, President, or dear Presidents. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. To, kar je omenil podpredsednik Valdes, je seveda povezano tudi z reformami, ki so jih izvajale države članice v zadnjih letih. S tem se je okrepil tudi trend gospodarskega okrevanja. Gospodarsko okrevanje pa je šipko in se prav tako ni izvajalo enako vredno v vseh državah članicah. Več kot 160 milijonov mladih je še vedno brezposelnih, 190 milijonov je ogroženih na pragu revščine in socialne izključenosti, vključno z 25 milijoni otrok. 23,7 odstotkov pa je tudi stopnja revščine, kot je bila leta 2008. To je več kot 23,3 odstotke iz leta 2009. gospodinske dohodke še vedno niso na ravni iz leta 2010. Ne, enakopravnost v smislu dohodkov je še vedno zelo velika, razhajanja med državami članicami obstajajo tako v smislu zaposlitev kot tudi socialnih dejatov. Tako da prav gotovo se še ne moremo sprostiti. Letni pregled rasti povdarja pomen nekaterih prednosti tehnoloških sprememb in razvoja in gospodarsko okrevanje, kot je povedal podpredsednik, bo zahtevalo tudi okrepitev našega truda znotraj trikotnika vrlin. Okrepiti moramo strukturne reforme, prevzemanje odgovornosti, se osredotočiti tudi na socialno pravičnost, tako da bomo zagotovili bolj vključujočo rast. Moramo vlagati v znanje, inovacije in vseživljensko učenje, zato da bomo izboljšali mobilnost in odpravljali vrzeli v smislu delovnih pogojev med visoko sposobnimi in nižjo sposobnimi delavci. Države članice morajo izboljšati relevantnost pridobljenega znanja in izobrazbe, posodobiti morajo izobraževanje in usposabljanje za vse ljudi. In tukaj moramo upoštevati razpon od osnovnih spretnosti do pridobivanja pismenosti preko podjetniških spretnosti in digitalnih spretnosti spoštovane poslanke in poslanci, ta sporočila iz letnega pregleda rasti so obenem dopolnjena tudi z skupnim poročilom o zaposlovanju, kjer imamo tudi letni pregled glavnih socialnih politik in politik zaposlovanja v Evropi. Osnutek poročila tudi kaže na to, da so evropske države začele s pomembnimi reformami na socialni in gospodarski ravni v zadnjih letih, naprimer s krepitvijo usklajevanja med agencijami v smislu izvajanja pobude za mlade, soočanjem s težavami na trgu dela. Prav tako so bili zniženi davki za tiste, ki zaslužijo manj in okrepili so se pokojninski mehanizmi. Dosežen je bil določen napredek, vendar pa potrebujemo še nekatere ukrepe. Socialna politika mora biti nekakšen produktivni dejavnik. Države članice morajo okrepiti tudi sodelovanje na trgu dela s tem, da preprečujejo socialno izključevanje. Zagotoviti je treba podporo v smislu dohodkov ter tudi dostop do kakovostnih storitev, do preskrbe in podpore zagotoviti je treba tudi bolj ugodne pogoje za ženske, soočiti pa se je treba tudi z segmentacijo delovnega trga ter zgoditi ravnovesje med fleksibilnostjo in ustrezno varnostjo. Več držav članic je že razvilo strategije za spodbojne integracije migrantov z prejšnjimi podjetniškimi znani. Še vedno države članice pa dobovnole vzpostaviti tudi ustrezne strukture, s katerimi bodo lahko upoštevali migrante z kratkoročnimi potrebami pa še ne na zadnje, učinkovit socialni dialog je bistvenega pomena pri zagotavljanju dobrega delovanja socialnega gospodarstva trga. To potrebujemo, če želimo izvajati celovito politika na izčrpen in učinkovit način. Na kratko, reforme kažejo pozitivne učinke, vendar potrebujemo dodatne ukrepe, če bomo okrepili oziroma želimo okrepiti našo socialno gospodarstvo. Izvajati je treba reforme tudi na trgu dela in pri tem se moramo navezovati tudi na priporočila. Spoštovani, še veliko moramo storiti, vendar pa že vidimo konkretne rezultate za evropske državljane. Če želimo uspeti, potrebujemo zaveze vseh deležnikov, vlad, parlamentov, civilne družbe, socialnih partnerjev, pa tudi Evropskega parlamenta. Prav zares, vaš prispevek in vaša uloga v ključnih fazah semestrskega procesa je bistvenega pomena in veselim se nadaljnega sodelovanja z vami. Najlepša hvala, gospa Tresen, gospod Moskoviči, imate besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani poslanci in poslanki, veliko veselje mi je, da lahko predstavim ta svežen svojimi kolegi. Ta svežen je bil predstavljen v zelo težavnem gospodarskem procesu kontekstu, veljde se že pojasni, da smo v občutljivem obdobju. Perspektiva gospodarske rasti je omejena izvan Evropske unije in zaradi tega se izvozi prav tako manjšajo. Inflacija je še vedno precej nizka in finančni ukrepi so temu primerni. Še vedno prihaja do pre slabega porabljanja proizvodnih kapacitet v smislu kapitala. Naložbe je zdaj že več, vendar pa še vedno malo in to še vedno zavira gospodarske izglede. Obstaja resno tveganje, da bo ta slaba poraba proizvodnih zmogljivosti postala nekaj kroničnega in bo lahko omila tudi potencijalno rast. V tem okviru komisija podpira, država, eh, poziva države članice, da okrepijo trud znotraj tako imenovanega trikotnika vrlin, torej okrepiti naložbe, nadaljevati z strukturnimi reformami in pa upravljati na odgovoren način s proračunsko politiko. In ta tretja prioriteta je še kako pomembna. Proračunski ukrepi morajo biti izvedeni že takoj, zato da se bo ponovno uravnovesilo politično mešanico evroobmoča. Evropska centralna banka to že pričakuje in k temu nas že dolgo poziva. Najprej je treba v celoti izpeljati proračunske zahteve, globalno gledano pa je treba oblikovati zmerno omejujočo proračunsko politiko za evroobmoče leta 2017 in 2018. V tem smislu bo šlo za zmerno ekspanzivno politiko. In drugič, globalna proračunska situacija prekriva ne enakovredno razporeditev med državami članicami in to nasprotuje ustrezni gospodarski usmeritvi za evroobmoče. Ta situacija je paradoksalna in ne more trajati, prav tako ne bo v korist tistim, ki morajo izkoriščati ta trg. Potrebujemo torej kolektivni pristop, da bomo premostili ta tveganja in težave za vse deležnike na evroobmoču, če ne bomo vsi izgubili. Dobra politična mešanica zahteva tudi izboljšavo kakovosti javnih financ, to vključuje tudi naložbe, obenem pa moramo izvajati reforme, ki bodo dolgoročno izboljšale izvedljivost in pa učinkovitost javnih financ. Potem pa še mehanizem za opozorila. Opredelili smo države članice, kjer je situacija še posebej resna in skušali oceniti, ali so jih prizadele makroekonomske neravnovese. Horizontalna analiza poročila o mehanizmih opozarjanja iz leta 2017 kažejo na to, da so glavna tveganja še vedno enaka kot v poročilu 2016, kar zadeva zunanja neravnovesja, pa tudi prilagoditve v neto smislu. Tukaj se je nekatere ukrepe izvedlo, vendar pa je še vedno veliko asimetrije. Zadolženost javnega sektorja je še vedno visoka, čeprav se je v nekaterih državčancah že izboljšala, čeprav ne v tistih, ki so najbolj zadolžene. Banke so okrepile svojo kapitalizacijo in so bolj odporne na šoke vendar pa se še vedno soočamo z nekaterimi izzivi. Še nekaj sklepnih besed. Poročilo o mehanizmi iz leta 2017 kažejo na to, da je treba poglobljeno preučiti, kakšna je situacija v 13 državah članicah, ki jih je sicer šest manj kot prejšnje leto. Teh 13 držav članic že izvaja poglobljena poročila za prejšnji cikl in so že opredelile nekatera neravnovese. Ti novi pregledi bodo tudi analitična osnova za oblikovanje specifičnih priporočil znotraj postopkov, ki so usmerjeni v odpravljanje makroekonomskih neravnovesij. Obenem naj bi ocenevali tudi, kako naj bi čim bolje izvedli in dosegli napredek. Spoštovani, to predstavitev bom zaključil tudi za priporočili za evromoče. Od evropskega semestra 2015 smo priporočila objavili na začetku evropskega semestra za letnim pregledom rasti. Ta sprememba sledi tudi na nek način filozofiji evropskega semestra, zato, da bi upoštevali ovire v celotnem obsegu in tudi zato, da bi sprejemali specifično priporočila za posamezne države. In to je že doprineslo do nekaterih plodov z ukrepitvijo razprav. Specifično priporočilo Euromoča se osredotoča tudi na dobro delovanje Euromoča in prvo priporočilo zadeva nadaljevanje politike, ki podpira gospodarsko rast, podpira konvergenco, poenostavlja popravljanje makroekonomskih neravnovesij in pa izgradnjo prilagoditvenih zmogljivosti. Potem pa drugo priporočilo, to zadeva proračunsko politiko in še posebej gre za vzpostavitev usmeritve, ki bo veliko bolj pozitivna v smislu politike proračuna. Zagotoviti je treba tudi bolje delovanje trga dela, to je to vključeno v tretje in četrto priporočilo in potem imamo še peto, zadnje priporočilo, s katerim ustrajamo pri tem, da je treba pospešiti trud, zato da bomo zapom, do, zagotovili izgradnjo Evropske ekonomske in monetarne unije. Razprave so bile do zdaj zelo intenzivne in produktivne. Evroskupina se je opredelila za bolj neutralno usmeritev. Evropska komisija misli, da je to popolnoma utemeljeno. In obenem je veliko razmisleka usmerjeno tudi v okrepitev fiskalne naravnanosti. Ta razprava je odprta, vendar pa se prav gotovo ne bo mogla zaključiti z tem prvim pristopom. Ta dialog je seveda zelo pomemben, zato da bomo izboljšali prevzemene lastništva nad evropskim semestrom. Potem pa bomo dobili tudi specifična priporočila, ki bodo tesno vezana tudi na delo nacionalnih parlamentov, Evropskega parlamenta, ki je bistven partner, ki nas bo podpiral pri izvajanju glavnih prioritet. Seveda pa je treba v to vključiti tudi socialne partnerje in vse druge, ki bodo delovali v korist evropskih državljanov. Najlepša hvala, da ste ponovno uvrstili to razpravo na dnevni red. Hvala, gospod komisar. S tem smo pri prvem krogu razprav. Začeli bomo z gospodom dom Hukmarkom in potem bo na vrsti gospodu. Gospod Hukmark, izvolite. Najlepša hvala. Gospod predsednik, najlepša hvala tudi komisarjem za predstavitve. Nekaj točk je treba povdariti. Najprej to, da obstaja potreba po visoki kakovosti javnih financ in pa strukturnih reform. Mislim, da ste vsi navedli te točke. Na zadnje pa tudi vi, gospod Moskoviči. Thank you. Kot ste navedli tudi v letnem pregledu rasti, se moramo soočiti z dejstvom, da gospodarska rast obstaja, okrevanje obstaja, vendar pa še vedno zelo na nizki ravni. In to je vezano na enotno monetarno politiko. Zanimivo bi bilo slišati, v kolikšni meri menite, da je nizka gospodarska rast, ki smo jo priča zdaj, odvisna od izključno enotne monetarne politike in nizkih obrestnih mer. Če pa se že pogovarjamo o nizkih obrestnih merah, ne smemo pozabiti na še eno težavo in to je to, da so ravni naložb še vedno izredno nizke. Pri tem ne smemo pozabiti tudi na javne finance. Predvsej zaskrbljujoče se mi zdi, da kljub temu, da imamo poenotene nizke obrestne mere, države članice še vedno niso mogli omejiti deficito. Le za zanemrljivo stopnjo. Kaj nam to pove o prihodnosti monetarne politike? Ta evropska monetarna politika dolgoročno ni vzdržljiva in mislim, da je tudi Evropska centralna banka to priznala. Kaj to pomeni? da bomo čakali z omejevanjem in zmanjševanjem deficitov. Če države članice ne znajo uporabiti zelo nizkih obresnih mer za izvajanje strukturnih reform, tako da bi zmanjševali deficit, potem bo izziv veliko večji, ko se bodo začele obresne mere povečevati. In to ne le zaradi narave same monetarne politike, ampak tudi zaradi dejstva, da pod vprašanje postavljamo pakt o stabilnosti in rasti. Če nam stvari ne bodo uspevale, potem bomo izgubljali kredibilnost. To se je že zgodilo. Obrestne mere bodo naraslo in to bo imelo neposreden učinek na zaposlovanje, pa tudi na finančno stabilnost. Zanima me torej, kaj bo to pomenilo v smislu zaposlovanja, strukturnih reform in pa javnih deficitov kaj se bo zgodilo, če bomo čakali in ne bomo ukrepali že danes, ampak bomo upali, da bomo z razširitvijo deficitov preživeli še en dan. Mislim, da bi bil to drakonski ukrep, če smem tako reči, za naslednji teden ali pa za naslednji mesec, kratkoročno. Dobro bi bilo, če bi lahko pokomentirali, kako slabo se izvajo strukturne reforme in kako slabo se omijuje javni deficit kljub nizkim obrestnim meram. Najlepša hvala. Jana Tun, izvolite, izvolite v imenu odbora Empire. Še... Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani komisari, hvala za predstavitev. Spoštovani poslanke in poslanci, prejšnji torek smo se na odboru pogovarjali o poročilu, ki sem ga predložila. Veseli smo bili, ko smo izvedeli, da je letos poudarek na vlogi socialne pravičnosti, s katero naj bi spodbudili bolj vključujočo rast. Prav tako smo toplo pozdravljali dejstvo, da gre za gospodarstvo, ki temelji na ustvarjanju novih delovnih mest z strukturnimi reformami. Nekaj dobrih novic smo dobili, 8 milijonov novih delovnih mest od leta 2014, potem stopna brezposobnosti 8,6 odstotkov. pa tudi zmanjšanje v smislu brezposobnosti za mlade. Moje prvo vprašanje pa je, kljub vsem tem izboljšavam, še vedno obstajajo resni pomisleki glede tega, da bomo dosegli 75 odstotno stopno zaposlenosti, kot je navedeno v ciljih za leto 2020. Ali Evropska komisija priznava, da so bili te cilji preveč ambiciozni? Vsi poznamo pobude kot so jamstva za mlade, digitalna ekonomija in tako dalje. Ali ne bi rekli, da to nima nobenega smisla, če ne bomo ustvarili novih delovnih mest. Z novimi delovnimi mesti bomo zagotovili ljudem tudi usredna sredstva. Obeno me zanima tudi vloga evropskih fundacij in pa skladov v smislu politike ustvarjanja delovnih mest. Ali bi nam lahko Evropska komisija predstavila potrebne ukrepe za bolj učinkovito uporabo orodje v smislu ustvarjanja delovnih mest na ravni Evropske unije. Kaj so torej glavna siva območja v kontekstu ustvarjanja delovnih mest? Tretje vprašanje. Potrebujemo trajnostne socialne sisteme v Evropske unije, pa tudi ustrezne davčne sisteme. Le tako se bomo lahko soočili z starajočim vprašanjem s prebivalstvom v Evropski uniji. Ali komisija meni, da morajo vse države članice vzpostaviti minimalne socialne standarde? Poleg tega me zanima, ali menite, da je to edini način, da ohranimo nadaljno integracijo v evropski trg dela. Pa še četrto vprašanje. Brezposelnost in revščina sta nevarni ne le v smislu gospodarskega razvoja, ampak lahko spodkupujete tudi evropsko integracijo kot politični projekt. Evropejci moramo videti, koristi integracije v vsakdanjem življenju. Kaj se bo zgodilo, če bo revščina ostala še vedno tako prisotna, kot je povedala gospa Tajsenova? To dejstvo priznava tudi Evropska komisija. Stopna socialne izključnosti v Evropskih uniji je več kot 25 odstotkov. Več kot eden od, vsak, od štirih evropejcev je žrtev tega fenomena. Kakšni so ukrepi, ki si jih je zamislila Evropska komisija in s katerim sporočilom bomo prepričali običajne evropejce, da potrebujemo več Evrope ali pa celo Evropsko unijo, če želimo boriti proti revščini v Evropski uniji. Zavedam se tega, da je to zelo kompleksno vprašanje, vendar pa mislim, da bi se lahko pogovorili vsaj o ustrezni strategiji glede na vedno večjo popularnost evroskepticizma in pa populističnih strank v Evropski uniji. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa odgovori strani komisije. Upam, da vam bo uspelo v osmih minutah. Gospod Dombrovski, si izvolite. Hvala. Kar zadeva prvo vprašanje, torej kako nizke obrestne mere vplivajo na makroekonomsko politiko in vprašanje, kaj se bo zgodilo, če bo prišlo do sprememb na področju monetarne politike. Mislim, da je o tem govorila že Evropska centralna banka. Z orodi monetarne politike ne moremo reševati strukturnih problemov v državah članicah. Države članice morajo ta čas pametno izkoristiti, zato da bodo izvedle potrebne strukturne reforme. Evropska komisija se s tem strinja in tudi sami to poudarjamo v svojih prednostnih nalogah na področju ekonomske politike. Kar zadeva oceno smeri fiskalne politike, dejali ste, da je prišlo le do majhnih izboljšav na področju proračunskih primankljajev. No, po naših napovedih pričakujemo, da bo v evroobmočju primankljaj padel z 2 odstotkov na poprečno 1,8 odstotka letos in celo na 1,5 odstotka naslednje leto. To pomeni, da lahko vidite, da se proračunski primankljaji manjšajo in naslednje leto pričakujemo, da bo samo ena država v evroobmočju imela proračunski primankljaj večji od 1,5. 2,3 odstotke BDP. To pomeni, da se države počasi rešujejo prekomernih dolgov. Z tega vidika je naše sporočilo, da moramo ostati pozorni. In to povdarjam tudi v evropskem semestru. Tiste države članice, ki imajo prekomerne primankljaje in niso izpolnile svojih ciljev, morajo še naprej izvajati z fiskalno prilagoditvijo, kakor smo priporočali. Določene države članice imajo fiskalni manevrski prostor in to pomeni, da imajo tudi možnost za dodatne naložbe in spodbujanje gospodarstva s pomočjo tega. To je seveda vse neposredno povezano z socialnimi izzivi. Potrebujemo torej okrevanje, ki bo zagotovilo veliko delovnih mest. Naša trenutna ocena pa je, da se stopnje zaposlenosti večajo. Cilj 75 odstotkov glede zaposlenosti iz strategije Evropa 2020 je bil dosežen in v tem evropskem semestru se posvečamo vključujoči rasti zmanjšujemo razlike v prihodkih, naprimer, in to smo vključili tudi v svoja priporočila za posamezne države. Ampak prepričan sem, da bo komisarka Tysonova govorila o tem. Hvala. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala za vprašanja. Posvetila se bom vprašanjem gospe Tum najprej kar zadeva brezposelnost in številke v zvezi s tem. Vprašanje je bilo, ali bomo dosegli cilj 75 odstotkov, ki smo si ga zadali v okviru Evrope 2020. Naše službe menijo, da smo pri nekaj več kot 71 odstotkih. Če bomo nadaljevali z delom, ki ga opravljamo zdaj, če bomo ustrezno izkoriščali sklade, potem bi lahko dosegli 75 odstotkov, ampak to se ne bo zgodilo samo po sebi. Zelo si bomo morali prizadevati za to, sodelovati bomo morali z državami članicami, seveda pa se bomo morali posvetiti priložnostim za zaposlovanje, še posebej za ženske in za starejše, zato da poskrbimo, da bodo oni imeli priložnost na trgu dela. Veliko dela nas čaka tudi na področju nekvalificiranih delavcev, kajti ti zelo težko najdejo delo prav tako moramo poskrbeti, da bomo imeli aktivno politiko trga dela, da se bo ta politika nadaljevala in to pomeni, da moramo socialne dajatve povezati z ustreznimi storitvami in ukrepi za aktivacijo. To je seveda vključeno v priporočila za posamezne države, to je vključeno v semester in tudi v vsa sporočila, ki jih pošiljamo državam članicam. Ali bo vse to dovolj? Gospod Tum, prav imate, Delovna mesta se ne oblikujejo samo na ta način, zato potrebujemo ustrezno makroekonomsko politiko in tudi prave naložbe in tudi pravo naložbeno ozračje. To pomeni, da moramo poskrbeti, da bodo naša podjetja konkurenčna in da bodo ustvarjale delovna mesta. Ustvarjanje delovnih mest ni nekaj, za kar smo odgovorni mi, ne, računati moramo na zasebni sektor. Če si pogledate naše smernice na področju politike, potem boste videli, da se posvečamo uniji kapitalskih trgov, poglabljamo skupni trg in skrbimo za to, da bi ustvarili pravo okolje za podjetja. To bi moralo voditi do novih delovnih mest. Kaj pa temeli za oblikovanje delovnih mest? Predvidevam, da ste omenili CDFOP in Unifound. CDFOP je agencija iz Soluna odgovorna za usposabljanje. Imajo pa tudi centr za usposabljanje v Turinu. Oni nam zagotavljajo podatke, ki so potrebne za to, da lahko vodimo politiki na osnovi dokaznega materijala. Sveda te podatke potrebujemo in potrebujemo ljudi, ki dejansko delajo na tem področju in ki se na to spoznajo. Oni lahko potem dopolnijo in izboljšajo naše politike. To so tripartitne organizacije, tam so predstavniki držav članic in tudi socialne družbe. Na ta način smo potem bolj oboroženi za to, da pripravljamo politiko v Evropi. Fundacije same po sebi ne bodo ustvarjali delovnih mest, to ni njihova naloga, ampak poskrbeti morajo, da imamo dovolj podatkov za to, da lahko pripravljamo ustrezno politiko in da si začrtamo najboljšo možno pot. Potem pa še eno vprašanje. Vprašanje, ali smo za minimalne socialne standarde v Evropi. No, mi si prizadevamo za pošteno družbo in želimo si, da bi bile države članice do neke mere konvergentne. Želimo si konvergenco na vzgor. Naš predlog o Evropskem stebru socialnih pravic je, je zdaj v fazi posvetovalnega procesa in tudi parlament je vključen v to. Veliko dela se torej opravlja na tem področju in prav gotovo bomo upoštevali prispevke Evropskega parlamenta. Mislim, da je bilo pred kratkim sprejeto poročilo Rodrigež v odboru Emple. Kmalo boste o tem glasovali na plenarnem zasedanju in mi bomo vaše poročilo zagotovo upoštevali boj proti revščini, na tem moramo še delati. To je v prvi vrsti naloga držav članic, ampak poskušamo države članice spodbuditi in to v okviru Evropskih skladov in Evropskega semestra, da opravljajo svoje delo. Kakor veste, smo se dogovorili, da bomo 20 odstotkov evropskih socialnih skladov izkoristili za vključevanje, torej boj proti izključenosti in revščini. Države članice so predložile programe, ki kažejo, da bomo več kot 25 odstotkov teh sredstev porabili za vključevanje. Prav tako bomo poskusili, da se bodo države članice naučile kaj druga od druge. Dajemo pa jim smernice, spodbujamo najboljšo prakso in seveda spodbujamo jih, da naredijo, kar lahko. Kaj pa sporočilo tistim, ki so revni, ki živijo v revščini in ki se soočajo s težavami? Zakaj potrebujemo Evropo? Evropo potrebujemo zato, ker je na svetu dan danes veliko sprememb. Veliko je sprememb v naši družbi, veliko je sprememb na trgu dela. Čaka nas globalizacija, smo tudi v tehnološki revoluciji in eh, ta je zelo poglobljena pokazati pa moramo, da smo dovolj močni, da smo dovolj organizirani, zato da se bodo družbe in trgi dela prilagodili tako, da bomo te cilje lahko dosegli, seveda ob spoštovanju svojih urednot. Evropa nas mora braniti v svetu in poskrbeti mora, da bomo imeli solidarnost. Seveda pa bom z veseljem še naprej govorila o tem. Vesela sem, da lahko o tem govorimo. Hvala. Zdaj pa, gospod Moskoviče, izvolite bref, euh, puisque la parole est dépassée. Juste en kratko, se bomo cvakljati na to, da naše čas eh, preganja. Veliko je že odgovoril tudi Valdis. Obrestne mere se bodo dvignile, prav gotovo, za koliko ni čisto jasno. Vendar pa zaradi tega dejstva še ne smemo izgubljati časa. Evropska komisija nikakor ne predvideva opustitev ne strukturnih reform, ne proračunskih reform. Ko govorimo o Evropskem paktu za stabilnost in rast, mislim, da bi morala Evropska unija doseči večji napredek. Že tako ali tako smo dosegli napredek od 6 odstotkov leta 2010 do 11 odstotkov leta 2017. Nismo proti Evropskemu paktu za stabilnost, vendar pa je bilo gotovo trud nekako razporediti med tistimi državami članicami, ki morajo še izvajati konsolidacijo in morajo to izvesti do konca, in tistimi državami članicami, ki imajo že ustrezno maržo. Nekakšen perverzni učinek je pa, da tisti, ki imajo manevrski prostor, želijo še več, tisti pa, ki ga nimajo, možnosti ne uporabljajo. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa drugi krok. Vsak bo imel minuto in pol. Začeli bomo z gospo Ribiero iz odbora Impel, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči komisarji, pozdravljeni. Pozdravljeni. Na začetku sem se želela zahvaliti komisiji, zato ker je res prišlo do veliko napredka, kar zadeva Letni pregled rasti za leto 2017, semester deluje bolje, parlament je vključen v proces in to že od začetka mandata leta 2014 in mislim, da smo zadeli dobro ravnovesje med socialno in ekonomsko razsežnostjo. Še naprej moramo izvajati politike, s katerimi bomo državljanom pokazali, da opravljamo svoje delo. Državljani morajo vedeti, da evropske institucije delajo za to, da bi izboljšali njihova življenja. Še naprej moramo delati v tej smeri. Poskrbeti moramo, da bomo zadeli ravnovesje med ekonomskimi, socialnimi, delovskimi pomisliki in pomisliki industrije na drugi strani. To mora biti vidno povsod po semestru. Še posebej pa mora to biti vključeno v delo sveta, kajti svet mora vedeti, da bi bilo dobro, če bi ukrepili del EPSKO. Komisija bi morala tudi veliko storiti za to, da bi imeli boljši dialog, da bi lahko bolje sodelovali s socialnimi partnerji na evropski in evropski nacionalni ravni. To je predpogoj za to, da bomo lahko bolje opravljali svoje delo. In še neposredno vprašanje za komisijo. Komisija se je zavezala temu, da bi vlagali več, kajti samo naložbe nam bodo omogočile rast. Ampak tukaj obstaja določena meja in vedeti moramo, kako se to povezuje z dogodki v Španiji in na Portugalskem. Torej, kje je tista meja med naložbami in prekomernim dolgom? Če so naložbe ključnega pomena za več rasti, potem se lahko vprašamo, na kateri točki lahko dolg pretehta tehnico. Hvala, prosim, da se držite besede, drugače nam bo zmanjkalo časa. Pedro Pereira, socialisti, odbor Ekon, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, pozdravljeni komisarji. V predlogi za leto 2017 je novo naslednje. Gre za priporočilo, ki zahteva zmerno pozitivno fiskalno naravnanost. Socialisti zelo podpiramo to novo usmeritev Evropske komisije. Z obžalovanjem pa ugotavljamo, da države članice, ki imajo največ manevrskega prostora v fiskalnem smislu, tega ne želijo sprejeti. Tudi evroskupina temu ni naklonjena. Posledice so zelo resne. Kajti leta 2017 bo evro območje v očih komisije sledilo napačnim ekonomskim politikam namesto da bi imeli zmerno pozitiven širitveni pristop, se pomikamo v drugo smer, torej zategujemo pas na fiskalni ravni. Zanima me torej, kaj bo komisija naredila za to, da bi imeli politični konsens okrog zamisli, da bi imeli širitven, širitveno fiskalno naravnanost. Gre za paradoks v pravilih države ne morejo slediti ustreznim fiskalnim politikam. Kako bi lahko to preprečili? Zanima me, ali bo komisija sprejela kakršnokoli pobudo za to, da bi spremenili pravila za fiskalno politiko, da bomo lahko imeli ustrez, ustrezno fiskalno politiko v evroobmočju. Hvala. Euh, Nisem slišala. Najlepša hvala. Čisto na hitro bom želel predstaviti svoje stališče, predvsem glede zaposlovanja. Sprašujem se glede strukturnih reform. Nekaj primerov. Na področju zaposlovanja potrebujemo večjo fleksibilnost glede na prekarno situacijo, glede na socialni dialog, ki mora biti tisti, ki bo bistvenega pomena pri pogajanju ustreznih plačah. Kaj se bo zgodilo s temi ubogimi delavci, ki bodo morali poskrbeti za gospodarsko rast v neugodnih pogojih, v katerih morajo delati? Pri strukturnih reformah ste govorili tudi o vprašanju pokojnin. Povedali ste, da je treba vprašanje pokojnin povezati tudi z prečakovano življenjsko dobo. Velik segment starejših od 50 let pa je zdaj med najbolj ogroženimi skupinami. Govorili ste tudi o. o dostopu do trga dela, pri čemer so še posebej ogrožene ženske. Kako vzpostavljate ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem? Če boste povečali raven oziroma vključevanje ženske v trg dela, je treba upoštevati tudi to. Potem pa še gospa Tysonova, govorili ste v svojem poročilu, da je 30 milijonov delovnih mest nastalo po zaslugi mednarodne trgovine izvoznih dejavnosti ali se sklicujete na delovna mesta, ki so danes izgubljena v sektorjih, kot so tekstil, jeklarski sektor in drugi. V Evropi smo na nekakšni spirali globalizacije, ki povzroča veliko izgub. Hvala. Bernd Luke. Hvala, EKR Bernd Luke. Hvala lepa, govoril bom nemško. Moje vprašanje je za gospod Tyson. Gospa Tyson, omnili ste problem integracije beguncev in migrantov. Moje vprašanje je naslednje. To traja približno že eno leto. Vemo, kakšni ljudje so prišli k nam, kakšne imajo kvalifikacije. Zanima pa me, ali je komisija preiskala ali raziskala, kako sposobni so naši trgi dela absorbirati te ljudi, ki so prišli k nam z omejenimi kvalifikacijami. Torej, na katerih trgih dela vidite največji potencial za ljudi, ki bi lahko delali na kmetijah, v gradbeništvu, ki bi lahko delali v storitvah, ki bi lahko opravljali nekvalificirano delo. Torej. Na katerih trgih dela, v katerih državah če ste to vprašanje obravnavali, me zanima, kakšen je rezultat, če ne, me zanima, zakaj ne. Kaj ti? Porazdelitev beguncev in migrantov v Evropski uniji zaenkrat ni upoštevala trgov dela. Porazdelitev je potekala po drugem ključu. No, če porazdelitev zaenkrat ne odraža sposobnosti absorpcije trgov dela. Me zanima, ali je komisija razmišljala tudi kaj o tem, da bi ljudem omogočili prosto gibanje, zato da bi lahko šli tja, kjer bi ti ljudje lahko dobili delovno mesto. Na koncu pa me zanima tudi, kaj komisija meni o minimalni plači. Je to ovira za integracijo? ali je to zaščita za lokalne delavce. Hvala. Uh, on to, uh, the Hvala. Izvolite. Dve minute in pol, tri minute. Hvala. Veliko vprašanj. Uh, uh, uh... Hvala lepa. Posvetil se bom vprašanjem v zvezi z fiskalno naravnanostjo in fiskalnimi pravili ter posvetil se bom tudi vprašanjem povezanim z naložbami. Kar zadeva fiskalno naravnanost, res je, sklep Evroskupine je bil sprejet julija. V splošnem neutralna fiskalna naravnanost naj bi bila primerna takrat. Ekofin pa bo to obravnaval januarja. Komisija bo še naprej tesno sodelovala z temi organi, kar zadeva naše predloge v evropskem semestru. Kar zadeva pa za stabilnost in rast, lani je komisija pripravila sporočilo o najboljši uporabi prožnosti v okviru obstoječih pravil pakta za stabilnost in rast. Menimo, da je v obstoječa pravila ugrajena ustrezna prožnost in seveda delamo z obstoječimi pravili in obstoječo prožnostjo, zato ne nameravamo pripraviti sprememb pakta za stabilnost in rast. Delamo na tem, da bi poenostavili izvajanje teh pravil. Pred kratkim, naprimer, smo dosegli dogovor o tem, da bi lahko bolj uporabili kazalnike uspešnosti iz tega pakta za stabilnost in rast. Naložbe. Naložbe so prav gotovo prednostna naloga. Mi imamo naložbeni načrt za Evropo. Prav tako želimo učinkovito izkoristiti evropske strukturne in naložbene sklade, ki so na voljo državam članicam. Prav tako pa je treba upoštevati pomislek glede fiskalne vzdržnosti, še posebej, če so države v prekomernem primankljaju ali pa imajo zelo velike ravni javnega dolga. Trajnostne ali vzdržne rasti ne bo brez vzdržnih javnih financ. V evropskem semestru zagovarjamo prav to, da je treba najti pravo ravnotežje med kratkoročno rastjo in dolgoročno vzdržnostjo. Omenili ste socialni dialog, da že od začetka komisije poudarjamo to, da bi bilo treba močneje vključiti socialne partnerje, tako na nacionalni kot na evropski ravni, na vseh stopnjah evropskega semestra in to bomo seveda počeli še naprej. Hvala. Gospa Tejsen, hvala lepa. Poskusila bom biti krajša tokrat. Hvala gospe Ribeiro za tople besede. Parlament je zelo zadovoljen, da smo ta proces naredili bolj socialen, to smo naredili namenoma. Zelo tesno sodelujemo z ministri v EPSKO v zvezi s tem. Uloga EPSKA O tem bodo odločali ministri, ki sedijo v EPSKU in drugih formacijah ekonomskega sveta. Vprašanje v zvezi z strukturnimi reformami in v zvezi s tem, kakšni so rezultati tega, kar zadeva prožnost in pogoje dela. To bi lahko vodilo do večje revščine. Veliko je modelov, na trgu dela, veliko je oblik sodelovanja in obstaja potreba po večji prožnosti. To sprejemamo, ampak naš pristop je, da je prožnost po eni strani dobra. Po drugi strani pa je treba zagotoviti tudi več varnosti kot neke vrste nadomestilo. Več sprememb, kot jih je oseba pripravljena sprejeti v času delovne dobe, več mora biti potem možnosti na koncu. Torej, če ljudje potrebujejo pomoč, da jo na koncu dobijo. Želimo, da bi bil ta proces tranzicije bolj gladek, zato da to ne vpliva na njihovo kakovost življenja. Gospodarjena, vprašali ste me o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem. No, veste, da je predlog o spremembi porodniškega dopusta bil umaknjen, zdaj pa imamo na mizi nov predlog, ki ga trenutno obravnavamo. To je v našem delovnem programu za naslednje leto. O tem bomo prav gotovo lahko še govorili naslednje leto. Pokojnine. Prilagoditi se je treba pričakovani življenski dobi. V redu, na tem je treba delati. Pokojnine morajo biti vzdržne, ljudje bodo morali delati dlje, zato da bo to mogoče. Ampak to ni edini vidik, ki ga obravnavamo gledamo tudi, ali je to ustrezno, ali je to dovolj pokrito v finančnem smislu, ali imamo dovolj financ za tem in ali bo to pomagalo ljudem do konca življenja. Več ljudi mora delati, če želimo to doseči in temu se zdaj posvečamo. Pa še vprašanje gospoda Lukeja, vprašanje o beguncih in migrantih. Govorila sem večinoma o beguncih. V zadnjih dveh letih smo sprejeli zelo veliko ljudi in poskrbeti moramo, da bodo ti ljudje integrirani. Veliko ljudi bo ostalo vključenih na dolgi rok in ni naš namen, da jih izključimo iz družbe. Želimo jih vključiti, želimo jim dati priložnost, želimo jim ponuditi, da se priključijo trgu dela. To je najboljši način, da jih integriramo. Zavedamo se, kaj počnejo države članice ne vemo pa, kakšen je učinek na trgu dela, ampak to prav gotovo spremljamo v okviru postopka semestra, zato da bi videli, kaj se dogaja. Prav tako bomo dobili nekaj informacij o uporabi Evropskega socialnega sklada, kajti del tega denarja je namenjen boju proti izključenosti in spodbujanju vključevanja. Kaj bi se moralo zgoditi v državah članicah? aktivne politike na trgu dela. To je pomembno. Ljudje je treba takoj oceniti, oceniti je treba njihove spretnosti in čim prej je treba to povezati z vladnimi storitvami in službami, ki pomagajo pri iskanju delovnih mest. Sveda pomagamo tudi pri jezikovnih spretnostih in države smo prostili, da nekaj naredijo na tem področju. Minimalna plača. Načeloma podpiramo minimalno plačo in ta minimalna plača mora biti na vzdržni ravni. To je povezano z ravnjo produktivnosti, kajti tudi konkurenca je eden od naših ciljev. Ampak, kakor veste, je vprašanje minimalne plače zelo pomembno. Tudi višina minimalne plače je pomembno vprašanje, ampak to ni v pristojnosti Evropske unije, to je v pristojnosti držav članic. Mi torej lahko damo priporočila, če so primerna. Hvala. Vendar za to so odgovorne države članice. Hvala lepo, gospod Moskoviči. Najlepša hvala, čisto na kratko, ker so nekateri odgovori že bili podani. Želel bi le reči, da bo Evropska komisija ustrajala v tem boju. In sicer je treba poudariti pomembnost razmisleka o okrepljenih proračunskih prispevkih. Letos je evroskupina ostala pri rezultatih, do katerih smo prišli julija lani. Prav tako pa je bilo priznano stališče Evropske komisije in sicer, da se je treba nekateri stvari lotevati sistematično. Nekatere ideje je treba premostiti. Sam si to razlagam kot nekakšno prehodno tranzicijsko obdobje zaradi uspešnosti pakta za stabilnost in rast, pa imamo tudi nekaj več marže manevrskega prostora za države članice, s čimer se zagotovi tudi pozitivno gospodarsko rast. Thank you, uh, commissioners. Hvala lepa, komisarji. V drugem delu bo predsedovala gospa Marita Ulfskog. Ona bo predsedovala do konca. Izvolite. Hvala. Tretji krok, drugi del. Gospa Kora van Novenhozen dobi besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nekaj me zanima o priporočilih za posamezne države. Če si pogledamo izvajanje priporočil za posamezne države lahko vidimo, da je bila stopnja izvajanja leta 2012 11 odstotkov. Zadeva pa se še poslabša, kajte leta 2015 je samo 4 odstotke priporočil bilo izvedenih, 52 sploh ne, 44 pa delno izvedenih. In to je seveda zelo široka kategorija, torej delno izvedeno. Moje vprašanje je naslednje. Tudi vas to prav gotovo zelo jezi. Zanima me, kaj bi lahko storili za to, da bi spreobrnili ta trend navzdol, kako bi lahko prišli do višjih odstotkov, kaj ti zdi se, da teh priporočil nihče ne jemlje resno in to prav gotovo ni vaš namen. Hvala. Hvala. Gospod Gerike, EKR. No, Sehr geehrte Kommissar. Hvala lepa, gospa Tyson. Za mojo skupino pa vam lahko rečem, da EKR podpira čarobni trikotnik naložbe strukturne reforme in odgovorne javne izdatke. To ste vi že omenili. Dve vprašanje. V Evropi lahko vidimo, da pogosto reform ni na nekaterih mestih s tem niti niso začeli. Je to zdaj podlaga za to, da že zdaj govorimo o širitvi EFSI-ja ali gre bolj za to, da bi nacionalne vlade razbremenili tega pritiska? A ni to kontraproduktivno? Drugič, sami ste podali ta koncept, zanima me, ali je to sploh realistično. Naprimer, ena država potrebuje denar, ampak reforme so zavrnili, to je država Italija. V Franciji zdaj ni želje po reformah. Zanima me, ali ima komisija kak načrt B. Zato, če teh zamisli izporočila petih predsednikov ne bi bile izvedene. Poročilo Frhovstad gre pa še naprej. On posega v suverenost in nacionalne gospodarske pristojnosti držav članic. Kaj menite o tem? Hvala. Hvala. Miel, Miguel Viegas, GUE. Okay, you get three minutes because you will speak for both Econ and Employment. E, odlično, odlično. Hvala lepa. Najprej nekaj nejasnega. Na portugalskem se je spremenilo politično okolje v vladi. Letos so storili vse, kar je mogoče, da bi ravnali v nasprotju z priporočili. Povečali so minimalno plačo, zmanjšali so fiskalno breme za delavce, in primankljaj se je izboljšal. Gospodarstvo raste in v bistvu smo prekosili napovedi Mednarodnega denarnega sklada in tudi lasnih napovedi vlade. Ko govorimo torej o portugalski in portugalski vladi, je treba vedeti, da je rajs, rast sicer krhka, ampak če si zadeve pogledate na široko, se morda zdi, da rast zagotavlja izvoz in tudi pričakovanja potrošnikov, ampak tudi okrog 150 milijonov manj naložb je. Naložbe so padle za 3,5 odstotke, ampak v tretji četrtini leta je padec ostal konstanten. Zanima me torej, kako naj se odzovemo na to, kaj ti kapitalski trgi, Junckerjev načrt, strukturne reforme, to je vse del načrta, ki nam ga že deset let usiljujejo, pa se zadeve na portugalskem niso čisto nič izboljšale še en vidik v zvezi z brezposobnostjo. 30 odstotkov mladih je brez dela. Kako se lahko odzovemo na to, glede na to, da so bile uvedene številne strukturne reforme v Evropi in vsi vemo, kaj se je zgodilo. Delavci danes, še posebej mladi, so zelo ogroženi in grozi jim revščina. Deset odstotkov jih je že pod pragom revščine. Tudi delavci, ki imajo dejansko delo, so pogosto ogroženi zaradi revščine. Zanima me, kaj bomo storili v zvezi s temi strukturnimi reformami, ali ne bodo samo poslabšali vsega skupaj. Hvala. Hvala. Začeli bomo z komisarjem Dombrovskisem. Uh, well, okay, so let's uh, start with a... Uh, da, začel bom pri vprašanju o izvajanju priporočil za posamezne države. Da, to skrbi tudi Evropsko komisijo. Opažamo, da so stopnje izvajanja zelo nizke, zlasti, ko gre za polno izvajanje priporočil za posamezna država, države. Mislimo, da je možno to stopnjo izvajanja izboljšati z dialogom z državami članicami in pa drugimi deležniki, vključno z socialnimi partnerji. Vedno znova eh, povdarjamo, da so to priporočila za posamezne države, da to niso ukazi To so priporočila, za katere komisija misli, da so potrebna za trajnostno rast, za razvoj države. Torej gre za priporočila, ki so v interesu držav članic in zato je izvajanje teh priporočil tudi v njihovem interesu. No, obstajajo pa tudi druga orodja za izboljšavo stanja. Recimo učinkovita uporaba Evropskega strateškega in naložbenega sklada. To vključuje tudi Evropski socialni sklad in pa s pomočjo tehnične pomoči, pomoči ki jo damo lahko državam na voljo pri izpolnjevanju priporočil za posamezno državo. Potem še vprašanje prednostnih gospodarskih um, nalog torej, eh, in pa še fiskalne politike ter prizadevanja za reforme v celi vrsti držav članic. No, eh, ta reformna prizadevanja je treba okrepiti. Vi ste specifično omenjali nekatere države, Italijo, Francijo. Eh, treba je reči, da so si te države zelo prizadevale za reforme. Reformirale so svoje trge dela, Eh, povečali so število delovnih mest, izboljšali so svoj trg storitev, veste, da obstajajo tudi nekateri predlogi za ustavne reforme, vendar pa so nekateri izmed teh predlogov bili pač eh, zavrnjeni, recimo na referendumu. To smo videli v Italiji. Eh, je pa prišlo do napredka, kar se tiče izvajanja reform. Potem, kar se tiče poročila petih predsednikov. Komisija pripravlja Eh, belo knjigo, ki bo objavljena marca. Eh, tam bomo predlagali, eh, kako prejti na drugo fazo poročil petih predsednikov, kako torej nadaljevati s tem postopkom. Številna priporočila iz prvega poročila so že izvajana, recimo fiskalna točkovna tabela oziroma fiskalni odbor, potem uh, predlogi v zvezi z dokončanjem bančne unije, predlogi za znižanje tvegan, eh, evropska schema za zavarovanje vlog eh, in tako naprej. In še na kratko nekaj specifično o portugalski pri stopnji dolga 130 odstotkov BDP je pač treba ostati previden, ko gre za, fiskalno, za fiskalne rezultate eh, te države. Eh, Portugalska je že zmanjšala svoj eh, javnofinančni primankljaj, pričakujemo, da bo primankaj 2,7 odstotka eh, letos in pa 2,1 odstotek naslednje leto, ampak to še ni v skladu z priporočili sveta, eh, zato eh, smo predlog osnutka proračuna v Portugalske ocenili kot potveganjem neskladnosti. Pravzaprav smo opazili tudi upočasnitev stopnje rasti letos v primerjavi z prejšnjimi leti in nažalost je stopnja rasti še vedno pod evropskim popričjem. Ehm, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da je Valdes že odgovoril na večino vprašanj, morda bi še nekaj dodala v zvezi s Portugalsko. Ehm, brezposelnost je na Portugalskem višja kot eh, evropsko povprečje. Od oktobra 2015 je bilo 10,8 odstotka, lani 12,4 odstotka. Tudi brezposobnost mladih je veliko više kot druge, 28,9 odstotka, oktober letos, oktober lani je bila stopnja brezposobnosti 32,1. Torej prišlo do pisanega upada stopnje brezposobnosti. To je povezano z različnimi pojavi, tudi z eh, emigracijami. Eh, tudi to je deloma znižalo brezposelnost mladih, ampak tudi drugi dejavniki so bili tukaj pomembni. Um, tako uh, so sedaj uh, prizadevanja usmerili v usposabljanje mladih, ti sedaj dlje časa študirajo, se usposabljajo, tudi 4000 mladih ljudi je sodelovalo eh, v pobudi za zaposlovanje mladih. Dobili so financiranje, iz eh, tega sklada, iz te pobude in to je prav gotovo pripomoglo k temu, da se je brezposelnost nižala. Seveda se je treba še naprej prizadevati s tem. Številka 28 odstotkov ni spremljiva tudi evropsko poprečje na 20 odstotkov brezposelnih mladih ni spremljivo, ampak videli smo, da je bil dosežen napredek in uh, zato se bomo prizivali tudi v prihodnje. Komisar Moskovič. Najlepša hvala, navezal se bom na portugalsko situacijo. Res je, da smo opredelili, opredelili portugalsko kot državo, ki se sooča s tveganjem zaradi neskladnosti, vendar pa smo obenem tudi poudarili, da je Portugalska bolje plasirana v tej kategoriji v smislu heterogenosti. In če bodo te statistike, o katerih ste omenjali, potrdili potem, ne bo nobene potrebe po dodatnih ukrepih. Čeprav, kot smo že slišali, so reforme v strukturnem smislu bolj kratkoročne v luči tega, kar pričakujemo. Zakaj? Mislim, da moramo trud dopolniti tudi z posredovanjem pozitivnega sporočila za Portugalsko. Hvala. Hvala. Četrti krok. Minuto in 30 sekund časa za govor. Gospa Ždanoka dobi besedo. Hvala komisarjem za predstavitev nekaterih pozitivnih rezultatov. No, stanje se počasi izboljšuje, eh, torej stanje na trgu dela. No, ampak eh, najrevnejše regije in eh, eno izmed teh predstavljam tudi jaz, imajo vsega skupaj najmanj koristi. Tudi revščina je v porastu. Vi ste boste govorili o tem, kakšne ukrepe bi bilo treba tukaj sprejeti. In pravzaprav nismo slišali nič radikalno novega, samo business as usual. Dobro, imamo nekaj eh, specifičnih priporočil, modernizirati socialno državo, treba ustvariti pobudo za ustvarjanje delovnih mest, ampak kako na to razumemo? Naj bodo socialni prispevki tako nizki, da bodo brezposleni pripravljeni sprejeti kakršnokoli delo. Želela bi postaviti eno konkretno vprašanje in sicer eh, komisarki Tajsenovi. Kaj ti nisem slišala odgovora na vprašanje, ki ga je zastavila Jana Tun, naša poročevalka. Gre namreč za minimalne socialne standarde. In sicer, kdaj bo komisija predstavila direktivo o Evropskem okviru za minimalno plačo? Uh, hvala, gospa Ađeja, EFDD. Presidente, eh, grazie. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, hvala tudi komisarjem in komisarki. Eh, želela bi se zahvaliti uh, kolegu Gerik, Kejju, ki je omenil ta izredni rezultat, ki smo ga dosegli na referendumu prejšnji teden. 60 odstotkov ljudi je prispevalo k reševanju naše ustave, ki je 68 let uh, ščitila italijansko suverenost in demokracijo. Ljudem se zato zahvaljujem. Italija je jasno pokazala, da obstaja močna volja med državljani, O stabilnosti bomo lahko govorili, ko bodo naši državljani spet dobili možnost oditi na volitve. Uh, komisarjem bi lahko rekla, da se sicer mi tukaj lahko lepo med seboj pogovarjamo, ampak to, kar ste vi danes rekli nam, bi morali slišati vsi državljani, 28, 22 milijonov državljanov, ki živijo pod pragom revščine in ki so pod tveganjem Eh, izključenosti iz družbe. Če bi njim lahko pojasnili, kako čudovit je ta gospodarski projekt, ki so si zadovoljni in veseli, kjer prihaja do gospodarske oživitve, potem me prav zanima, kakšen bi bil njihov odziv. Kaj ti mislim, da bi zato že potrebovali nekaj poguma in uh, morda cinizma, zato bi, da bi ljudem to odzivali. Eh, tako predstavili. Pravzaprav bi morali stopiti v stik z resničnostnim svetom. Eh, potrebujete nekaj trajnostnih, učinkovitih receptov, s katerimi bi lahko rešili probleme naših državljanov. Ena četrtina jih živi v revščini in čakajo na takšne rešitve. FDD. Hvala lepa. Eh, ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak zdi se, da je komisija končno prepoznala prekomerna neravnovesja, ki obstajajo v eh, območju evra. Nekatere države imajo, imajo trgovinski presežek, predvsem recimo Nemčija in pa Nizozemska. Teh nič cela pet odstotka za 50. Eh, Proposten, milijonov ste predlagali. Um, ampak eh, države, kot so Nizozemska ali pa Nemčija, tega ne želijo sprejeti iz jasnih političnih razlogov. Tehnično vidika pa bi to imelo smisel, kajti presežek je prav tako treba obvladati. Eh, tukaj bi morali biti bolj proaktivni. Uh, Ne vem, ali bi komisija lahko tukaj sprejela kakšne javne zaveze, glede na to, da Nemčija te ideje ne podpira in da še vedno želi ohraniti svoja neravnovesja. Eh, komisija ne želi odpreti postopka za ugotavljanje makroekonomskega neravnovesja. Eh, če bi to izjavili, potem bi prvi zazeli stališče do tega, kajti ta presežek še vedno obstaja in pravzaprav povzroča nestabilnost v območju evra. In ko gre za našo valuto. In šele sedaj so ljudje začeli javno o tem govoriti in tudi komisija bi morala zavzeti jasno stališče o tem. Hvala, Sven Gigold, zeleni. You, um... Hvala, gospa predsedujoča. Najprej moram povedati, da se mi zdi um, nekoliko tragično tukaj vas poslušati. Uh, priporočila, ki ste jih podali državam, članicam, tudi v okviru letnega pregleda rasti, sicer vsebujejo nekaj dobrih vsebin. Obžalujem pa dejstvo, da ste pri, pri, pri poročilih za posamezne države uh, izbrisali um, konkretne primerjave. No, ampak eh, glede na šipko rast, ko gre za monetarno politiko, vseeno ne želite jasno povedati, kako počasen je napredek in pa izvajanje reform. Če si gledamo to, kar je povedala Kora o priporočilih za posamezne država, državah, tukaj je jasno, da je stopna izvajanja zelo nizka in nizka je že od leta 2012. Gospod Dombrovskis, to ne velja samo za polno izvajanje, to velja tudi za delni napredek. Vedno več je neupoštevanja vaših priporočil tudi vaše pogumno stališče o fiskalni neravnanosti so države članice bolj ali manj zavrnile. In zato vas sprašujem, kaj boste naredili za to, da bi izboljšali odziv držav članic? Kakšna je tukaj vaša strategija? Kako se boste odzvali? Eh, prav tako pa bi se želel konkretnega odgovora na vprašanje, ki ga je zastavil gospod Hökmark. ta izboljšanja v povezavi z makroekonomskimi eh, ravnoteži eh, je prinesla samo ekspanzivna fiskalna politika. Ali obstaja še kakšen drug razlog za te izboljšave? Ali lahko tukaj ponudite kakšne konkretne podatke? Ali lahko obljubite, da ne boste tako dolgo govorili, kaj ti sicer ne bomo mogli dati besede vsem? Uh, Beseda dobi gospa Kapelis ENF. Hvala lepa. Skušala se bom držati časa za govor. Imam dve vprašanji za komisarja Dombrovskisa, ko gre za strukturno reforme in ko gre za spodbujanje naložb. Konkretno v zvezi z uh, um, naložbeno gospodarsko politiko. Uh, govorite o tem, da imamo v zadnjih letih šibko gospodarsko rast, govorite o tem, da se brezposobnost niža, tudi zadoženost držav, da so se zmanjšali proračunski primankljaji, da znašajo nekje pod 2 odstotka in da eh, se je zmanjšal dolg. To deloma pritrjuje tudi jesenska napoved komisije, ampak bojim se, da na koncu to ne bo dovolj. Eh, monetarna politika centralne banke eh, pravzaprav skrbi za gospodarsko oživitev in predvsem nizke obresti. Ampak številni menijo, da monetarna politika ECB-ja vodi do tega, da eh, države članice nimajo motivacije za to, da bi izvajale reforme in uh, stanje v zvezi z obveznicami to potrjuje. Kaj menite o tem? In pa še uh, naslednje vprašanje. Investicijske banke so najpomembnejši vir sredstev za podjetja, ampak tudi ta, te banke imajo številne pomankljivosti. Uh, eh, kako bi lahko poskrbeli za delno nacionalizacijo treh največjih italijanskih bankov? O tem v tem trenutku vsi govorijo. Hvala. Gospod Dombrovski, izvolite. Uh, okay. uh, thank you, uh, for those, uh, Hvala lepa za vaše vprašanje. V zvezi z izvajanjem priporočil za posamezne države. Ja, uh, to je nekaj, kar uh, skrbi tudi komisijo in skuša vsem nakazati uh, kakšnem, na kakšen način želimo to izvajanje izboljšati v koordinaciji z državami članicami in kako skušamo bolje usklajevati razpoložljiva evropska sredstva, evropski socialni sklad, EFSI, eh, tehnično pomoč. Na ta način skušamo se soočiti s tem problemom pomankljivega izvajanja priporočil. prav tako pa državam članicam pomagamo pripraviti nacionalne programe reform. V to vključujemo tudi socialne partnere in pa druge eh, deležnike, eh, kajti s tem se potem vsi skupaj bolje zavedajo odzivov In uh, lahko vam zagotovim, da nacionalne programe reform ne pripravljajo v kakšnem uh, posamičnem oddelku ministerstva, ampak to je nek rezultat skupnega dela na nacionalni ravni. Uh, no, um, kar se tiče konkretnih podatkov o makroekonomskih uh, neravnovesi, lahko vam dam na voljo te podatke, statistične podatke, potem kar se tiče trgovinskega presežka Nemčije. Eh, to pravzaprav ni nič novega. S tem problemom se komisija ukvarja že nekaj let. Um, tudi na ta presežek gledamo kot na makroekonomsko neravnovesje in zato bi morala nizozemska in pa Nemčija odpraviti ta makroekonomska neravnovesja. Eh, tudi z spodbujanjem popraševanja v gospodarstvu in pa z investicijami. Uh, Eh, potem vprašanje monetarne politike ECB-a. Najprej vas moram spomniti na to, da se ta monetarna politika um, ukvarja predvsem z inflacijo. Želimo ohraniti inflacijo na stopni pod 2 odstotka. No, je to tudi deloma neodvisen organ, zato komisija ne more uh, Eh, komentirati odločitev ECB-ja, to je neodvisen uh, organ. Ugotavljamo, da njihova politika spodbuja gospodarstvo, ampak države članice bi morale ta čas pametno izkoristiti za pomembne strukturne reforme. To je sporočilo, ki ga želimo tukaj jasno izpostaviti. Potem, kar se tiče situacije v bančnem sektorju, omenili ste italijanski bančni sektor. Seveda smo v tesnem stiku z italijanskimi oblastmi. Uh, um, razpravljamo o različnih rešitvah v, prav, v okviru našega pravnega okvira, seveda ne moramo pa uh, tukaj uh, podajati komentarjev o posamicnih bankah. Hvala lepa, Kovsarka Tyson. Eh, Hvala lepa. Samo na kratko o, o vprašanju revščine. Če si ogledate situacijo v Evropi, lahko ugotovimo, da prihaja do velikih razhajanj, ko gre za stopnjo revščine. Um, od 13 odstotkov do 41 odstotkov. Um, Povprečje je 23,3 eh, odstotke, torej ko gre za odstotek ljudi, ki so eh, pod tveganjem eh, revščine ali iz izključenosti iz družbe. Ampak eh, kakršen koli odstotek je tukaj preveč, tukaj gre za ljudi, vse moramo narediti za to, da se soočamo s problemom revščine. Tukaj imamo naše cilje za leto 2020. Ehm, v času gospodarske krize se je stopnja revščine seveda povečala do leta 2012, sedaj se ustrajno znižuje, vrnili smo se na raven leta 2009, smo še vedno nad eh, stopnjo iz eh, leta 2008, ampak še vedno želimo tukaj ohraniti naš cilj za leto 2020. Teh ciljev ne želimo omiliti. Eh, v Evropi želimo ustvariti ustrezne pogoje, ponuditi pomoč, aktivno sodelujemo z pomočjo naših skladov, vključno z Evropskim socialnim skladom, ampak to ni edini sklad. Eh, izpostavljam pa ga zato, ker je tukaj poročevalka za Evropski socialni sklad in verjetno se spomni, kako težko je bilo doseči dogovor o tem, da bo vsaj 20 odstotkov ESF-a namenjen socialni izključenosti. Kaj ne, gospa Morašati? Um, ehm, tudi pri priporočilih za države se ukvarjamo z problemom revščine vse od začetka izdajanja teh priporočil. Eh, imamo priporočila iz leta 2008, državam pomagamo tudi pri eh, vprašanju minimalne plače, podpiramo Evropsko mrežo za minimalni eh, dohodek. In eh, tukaj bi res želela povdariti, da je boj proti revščini politika, ki je nažalost v glavnem v, pri, v pristojnosti držav članic. Mi jim lahko pomagamo, lahko ponudimo nek okvir, ampak v glavnem je boj proti revščini naloga držav članic in to je treba ljudem jasno povedati včasih se ustvarja vtis, da lahko Evropska unija reši vse probleme. Dobro, mi lahko naredimo veliko, ampak ne moremo harmonizirati sistemov socialne varnosti, ne moremo usiljevati državam pravil glede eh, minimalnega dohodka ali pa eh, minimalne socialne pomoči. Eh, na teh področjih ne morete kazati s prstom na Evropo. To so področja, kjer bi morali vsi sodelovati med seboj. Um, so pa države članice tiste, ki imajo tukaj največ pristojnosti. V komisiji pa bomo naredili kar največ za to, da bi države članice pri tem podpirali. Hvala lepa, gospod Miskovič. Iskreno povedano, nimam več kaj dodati. Kot zivam mojih kolegov. Sedaj eh, eh, um, eh, pa peti krok. minuto, minuto in 30 sekund. Najprej dobi besedo gospod Lenac, ki predstavlja ILS. Thank you, thank you Hvala lepa. Uh, kratek bom, veliko je že bilo povedanega. Dve konkretni vprašanji imam. Najprej eh, schema za zaposlovanje mladih. Govorili ste o tem, da imamo v Evropi več kot 4 milijone brezposelnih mladih. Uh, In to ni spremljivo, ni spremljivo, da bi imeli izgubljeno generacijo evropskih mladostnikov. V letnem pregledu rasti za leto 2017 sem opazil, da namerava komisija predlagati novo pobudo za mlade. Zanima me, če lahko kaj več povedate o tem, če lahko kaj več poveste o tem in če lahko kaj več poveste o tem, kakšne so dosedanje lekcije um, ko gre za zaposlovanje mladih. Sam sem prepričan, da bi morale se proti brezposobnosti mladih boriti predvsem države članice za strukturnimi reformami. No in pa sedaj še prehod na starejše ljudi, ko gre za pokojnine. Imeli smo zeleno knjigo o pokojninah, belo knjigo o pokojninah, nedavno smo zaključili IRP o pokojninah. Um, se pravi, veliko smo tukaj naredili, povdarjali smo, da morajo pokojnine ostati eh, tudi v prihodnosti vzdržne, ampak zato je treba bolj um, ehm, ulagati v drugi steber dopolnilnih pokojninskih uh, eh, vrčevalnih sistemov. Zanima me, kaj bi lahko naredili na evropski ravni za to, da bi lahko bolje zaščitili to pokojninsko vrčevanje v drugem stebru. Hvala lepa, gospod Balce, naslednji. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kratek bom. Uh, eh, prav sem zanimivo študijo o tržnem gospodarstvu. Demografski razvoj ima seveda velike posledice za države članice. Države članice uh, imajo skrita velika tveganja zaradi zastarelih socialnih sistemov, zaradi neoznožnosti pokojninskih sistemov, pa tudi zaradi neprevidenih izdatkov, zaradi begunske krize. Eh, moja država članica Nemčija bi naj takož po nekaterih napovedih že eh, leta 2020 zašla v velike dolgove za Luksemburg eh, so napovedali implicitne dolgove Eh, torej trenutno 22 odstotkov, potem tudi nizozemska eh, ima dolg v znesku 300 odstotkov. Komisija z eh, poročilom o fiskalni vzdržnosti tudi prihaja do podobnih rezultatov. In glede na povedano, vas sprašujem, ali bi spričo teh zastrašljivih napovedi razvoja dolga, jasno, da bi se morali že sedaj pripraviti na te demografske pojave, torej spreti bi bilo treba določene reforme in pa morda bi morali ustvariti tudi kakšne nove finančne spodbude. Hvala lepa. Marija Žuao Rodriguez, izvolite. Uh, Najlepša hvala. Bila sem poročevalka za letni pregled rasti lani in v odboru, prav gotovo moramo priznati, da obstaja pozitivna povezava med priporočili Evropskega parlamenta in novim svežnjem letnega pregleda rasti, ki ga zdaj predstavlja Evropska komisija. Kar zadeva politično mešanico, se moramo bolj osredotočiti na naložbe. Enako velja tudi za strukturne reforme in njihov obseg, vendar pa mislim, da so še posebej pomembne priporočila na ravni Evropske unije. Dejstvo, da pozivamo k ustrezni razpravi o fiskalni naravnanosti, že pomeni napredek. To pomeni, in to priznava tudi evroskupina, da se evroobmoče opredeljuje kot gospodarska entiteta. Moje vprašanje je, glede na to, da smo gospodarska entiteta, bi se morali pogovarjati tudi o tem, kako lahko zagotovimo nekakšen virtualni cikl znotraj evroobmoča da lahko poteka napredek obenem, tako v smislu fiskalnih, kot tudi gospodarskih in socialnih ciljev. Mislim, da je to mogoče, če se bomo osredotočili na gospodarsko in socialno konvergerco, omogočili državam sredstva za naložbe, obenem zmanjševali tudi socialne neenakosti za vzdrževanjem povpraševanja. Na tak način bomo zagotovili večjo gospodarsko rast po celotnem evroobmočju, tako pa bo laže tudi zagotoviti fiskalno konsolidacijo. To bi morale biti sestavine ustreznega čarobnega trikotnika ali pa cikla v evroobmočju. Obstaja pa manjši predpogoj za to, vse države članice morajo imeti dovolj sredstev za naložbe. Tega pa nimajo. Najlepša hvala podpredsednik Dombrovskis. Boste začeli. Najlepša hvala. Najprej vprašanje implicitnega dolga v kontekstu demografskih sprememb. To je res nekaj, kar moramo upoštevati, še posebej v smislu zagotavljena dolgoročne trajnosti socialnih in pokojninskih sistemov. To je nekaj, kar že upoštevamo v načrtovanju evropskega semestra, pa tudi v priporočilih za posamezne države. Navezujemo se naprimer na povezave med pokojninskimi sistemi in pričakovano življenjsko dobo. Predvidene pa so tudi nekatere druge reforme, s katerimi naj bi izboljšali dolgoročno vzdržnost naših sistemov. In naprej, ko se bomo soočili s temi izzivi, manj popravkov bo potrebnih. Če se bodo ti trendi povečevali in nabirali, potem jih bo veliko težje popravljati. To je torej zelo resen pomislek in zato moramo ukrepati pravočasno in na dolgoročen način. Na to pa še vprašanje vezano na priporočila za evroobmoče in prioritete pozitivne konvergence, naložb in zmanjševanja socialnih neenakosti. Ti predlogi so skladni s tem, kar obravnava Evropska komisija kot enega izmed glavnih pomislekov. Pozitivna konvergenca ni le nekaj, kar je vezano na evropski semester, ampak je to nekaj, kar je bistveno tudi za naše predloge glede dokončanja ekonomske in bančne unije. To bo vključeno tudi v drugo fazo poročila petih predsednikov. Naložbe so bila prioriteta že od začetka mandata te komisije in odpravljanje socialnih neenakosti je nekaj, čemu bomo posvečali več pozornosti v letošnjem evropskem semestru in to je navedeno tudi v lepem pregledu rasti. Najlepša hvala, gospa Tajsenova. Najlepša hvala, gospa predsednica, glede pobude za mlade. Glede tega smo slišali vprašanje gospoda Linarca. Pred nekaj dnevi smo predlagali nekaj skladno za potrebo potem, da naredimo več za mlade prihodne generacije ne smejo imeti slabših pogojev kot prejšnje. In govorili ste o tem, da je pobuda za poslovanje mladih res nekaj doprispevala. Prezposobnost med mladimi se je zmanjšalo. Gre pa seveda za strukturne reforme, tako da bomo gledali, kako se bodo stvari izboljšale še v naslednjih letih. Storiti pa moramo še več. Zato imamo v predlaganem proračunu tudi določene ukrepe, ki so bile že potrjene na Evropskem parlamentu milijarda eh, evrov naj bi bila dodana k postavki za pobude za mlade. In tiste države članice, ki se še vedno soočajo z zelo visokimi stopnjami brezposobnosti med mladimi, bodo prijeli dodatno pomoč. Delamo tudi na nekaterih drugih področjih izobraževanja in usposabljanja. Začeli smo z načrtom za usposabljanje, prav tako pa smo ta teden predstavili nekaj specifičnih predlogov glede tehničnega, strokovnega in poklicnega usposabljanja. Gre torej za dualni sistem izobraževanja. Zagotoviti smo želeli, da bi tudi ti posamezniki imeli koristi od prednosti, ki jih ponuja mobilnost. Morajo imeti možnost, da prečkajo meje, zato razvijamo tudi Erasmus Plus in Erasmus Pro kot tisto vejo sistema, ki bo zagotovil vsem, ki se izobražujejo na strokovnih področjih, da se bodo izobraževali še dlje. Ne le en mesec, ampak šest mesecev ali pa celo leto. V smislu solidarnosti je to prav gotovo del predloga. To smo predstavili že ta teden. Mladi, ki so dovolj motivirani, bodo tako dobili priložnost, da na tem področju nekaj storijo in da se izobražujejo v tujini. To je pomembno tudi v luči zagotavljanja novih priložnosti za mlade v prihodnosti. Številni mladi se soočajo s težavami zaradi pomakljivih izkušenj ali pa zaradi nezmožnosti pridobiti prve izkušnje in v prostovoljnem smislu se torej lahko naučijo jezika ali pa tistih spretnosti, ki so bistvenega pomena za iskanje delovnega mesta. Nekatere socialne spretnosti, to je nekaj, če se ne naučite v okviru formalnega izobraževanja. Tako bodo dobili te bistvene poklicne izkušnje. Glede pokojnin smo to že omenili, tretji in četrti stebr moramo še bolj okrepiti. Razširiti je treba to politiko na čim več ljudi. Gospod Moskovič, izvolite, gospod komisar. Da, najlepša hvala, naj se odzovem na to, kar je povedala gospa Gumež. Nekateri mednarodne organizacije G20, mednarodni denarni sklad ali pa OECD, menijo, da v primeru prešipke gospodarske rasti v situaciji, v kateri je Evropska unija, je pomembno, da vsa gonila gospodarske rasti delujejo. Monetarna politika se temu že prilagaja. Trajnostna naravnanost pa je nekaj, kar se šele začenja. Junkerov načrt za naložbe je bil okrepljen, podaljšan, razširjen z nedavnimi reformami EFSI-ja. Zdaj pa se moramo preusmeriti tudi nekatere reforme, ki so vezane na izobraževanje, usposabljanje in tako dalje in nekatere socialne vidike. Potem pa še proračunska politika. Več opask lahko predstavimo, prvič, proračunska konsolidacija je danes zelo učinkovita, ni celi 5 odstotkov. Drugič, socialni prispevki so danes neutralni. Če bi želeli okrepiti evropski potencial v smislu gospodarske rasti, potrebujemo tudi pozitivni gospodarski agregat. Evropska komisija bi si seveda želela še boljše rezultate razprava se je že začela, moramo pa ugotoviti, ali potrebujemo kolektivni finančni pospeševalec ali kolektivno finančno spodbudo, tako da se bomo lahko soočili tudi z razhajanjem znotraj Romunča. Ekonomska in monetarna unija je že sama po sebi oblika konvergence. Ugotovili smo, da ta pristop ima določeno vrednost, zdaj pa nas čaka še ocenjevanje napredka. Ugotovili smo že, da smo v fazi tranzicije in to pomeni nov politični zagon. Hvala. Najlepša hvala. Če mi dovolite, bom zadnjo minuto namenila gospej Moran Šrtin. Govorili smo o socialnem skladu. Beseda je vaša. Neskončno hvala, gospa predsednica. Se upravičujem komisarjem, ker sem se morala zadržati zaradi sestanka predsedstva Evropskega parlamenta, zaradi tega sem prišla za mudo, ne pa zaradi tega, ker me razprava ne bi zanimala. Želela bi se navezati na skupni interes boja proti socialnim neenakostim z integracijo, z skupnim trgom dela. Danes skušamo prilagoditi znanje mladih trgu dela, vendar pa se moramo sredotočiti tudi na nekatere ranljive segmente družbe, kot so naprimer ženske, obenem pa se moramo hitreje odzivati na potrebe podjetjem ali nas to ne bo vodilo k temu, da bi državam članicam pomagali spremeniti same ideje glede usposabljanja. Preveč smo osredotočeni na pridobivanje diplom, tukaj gre za zelo dolgoročen proces integracije, ali ne bi bilo bolje, če bi danes večjo ulogo in pomen vsega, dali konkretnim znanjem, na osnovi česar se je mogoče hitreje integrirati v trg dela in se prilagoditi potrebam podjetjem. Povečati moramo mobilnost, na ta način tudi obogatiti trg dela izven poklicev diplomantov. Omenila bi še to, kar je povedala gospa Tysonova, kako je s solidarnostjo. Usposabljanje znanja izobraževanja, ki je priznano, je treba tudi ustrezno uporabiti. To velja tudi za ženske, ki sodelujejo v združenih. Poskrbeti moramo, da jih ponovno vključimo v trg dela in Evropski socialni sklad je prav gotovo eno od orodij, ki je primerno za to. Najlepša hvala. Hvala vsem za to razpravo, za vprašanja in odgovore. Gotovo se bomo ponovno sestali. Zahvaljujem se predstavnikom komisije, podpredsedniku Dombrovskisu, komisarki Tajsenovi in pa komisarju Moskovičevi. Razprava je bila zelo zanimiva. Nič novega sicer, ampak zelo jasna dejstva in statistike ter močni argumenti. Najlepša hvala vsem.